in sedaj smo zaključili tudi 100 točko dnevnega reda. Glasovali bomo jutri ob 12. Čaka pa nas zadnja točka za danes in sicer poročilo Ester de Lange, uspešnejše in stroškovno učinkovitejše tolmačenje v Evropskem parlamentu. Gospod poročevalka, izvolite. voorzitter eh, ik richt mijn woord tot u in het nederlands. najlepša hvala gospod predsedujoči govorim v nizozemščini in to namenoma ne zato ker ne bi mogla pripraviti tega govora v nemščini v angleščini ali katerem od drugih jezikov ampak zato ker se včasih preveč oddaljimo od naših voljivcev in voljivk če bi kdo na nizozemskem, naprimer, eh, kak, kakšen novinar sedaj poslušal, če poslušajo, potem želim, da me slišijo govoriti o, o, v o, eh, mojem maternem jeziku. In to lahko v Evropskem parlamentu vedno počnemo. Na to sem ponosna. Ponosna sem na to možnost, ki jo imamo. Imamo 24 uradnih jezikov in sama se poklanjam ne zgolj velikim, ampak tudi majhnim jezikom Evropske unije. Govorimo pa vseeno lahko zgolj eh, v teh uradnih eh, jezikih. Ni velik delež eh, govorov, v estonščini, na primer, v tem parlamentu, ampak vseeno ima vsak pravico govoriti v svojem maternem jeziku. Ko pa teh maternih jezikov ne poz, eh, potrebujemo, pa lahko nekaj prihranimo, ni potrebno, da jih vedno uporabljamo. Potrebujemo tolmače, če želimo upraviti svoje delo, ampak ni nujno uporabljati vedno polnega tolmaškega režima. V zadnjih letih smo že naredili veliko napredka, stopili eh, smo naprej in zmanjšali stroške. Eh, sestanki so v Bruslju bolje porazdeljeni. Škoda je, da danes tukaj govorimo po 11. uri zvečer. Stroškovna učinkovitost tolmaške službe je zelo pomembna zadeva eh, in verjetno bi bilo za stroškovno učinkovitost tudi bolje, če bi o tem govorili pred 11. uri zvečer. Prvo kot prvo, rešiti moramo vprašanje poznih odpovedi sestankov. V primeru delegacij gre za 20 odstotkov sestankov, ki so eh, pozno odpovedani in eh, to lahko znaša 5 milijonov evrov letno. V tem primeru ne bi bilo potrebno plačevati za eh, tolmaške storitve, ki jih ne uporabljamo, ki jih odpovemo. poslanci, njihovi asistenti in drugi se morajo zavedati dejstva, da tolmačenje stane. Osveščati moramo ljudi. In tretjič, zahteve po tolmačenju. In eh, tolmačenje na zahtevo. Jasneje moramo določati potrebo po tolmačenju. Kdaj potrebujemo katerega od jezikov. S tem bomo prav tako zmanjšali stroške. Paziti moramo na porabo. In računsko sodišče pozivamo, da si pogleda trenutni sistem ne zgolj v Evropskem parlamentu, ampak tudi v komisiji, v svetu in v drugih institucijah. Na zadnje, ko so pripravili takšno poročilo, je bilo, se je pisalo leto 2005 in čas je, da pripravijo novo poročilo. Potrebujemo novo, eh, nove ukrepe, soočiti se moramo z novo politiko večjezičnosti in eh, stroški, ki jih ta prinaša. Podarila pa bi rada še naslednje. Predsedstvo se je odločilo, da zmanjšamo stroške za tolmačenje do konca tega leta in to moramo upoštevati. Hvala lepa. Dva sta se javila k besedi. Gospa Suika. Hvala lepo. Želim zahvaliti gospođi. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalki gospede Lange. Popravila bi jo. Dejali ste, da imamo 23 uradnih jezikov, 24 jih imamo s hrvaščino vred. Še nekaj bi rada povedala. Strinjam se, zmanjšati bi morali stroške, predvsej bolj stroškovno učinkoviti moramo biti. Ampak, glede na to, da smo šele sedaj zagotovili uporabo hrvaščine v Bruslju, v Evropskem parlamentu, bi radi še naprej izkoriščali to možnost, še naprej bi radi imeli možnost govoriti hrvaško. Seveda bi bilo dobro, če bi bili sestanki odpovedani eh, hitro, dovolj zgodaj. Nekateri pač menijo, da eh, to ni potrebno. Mislim, da je veliko prostora za Eh, prihranke. Pozdravljam prihranke, pozdravljam učinkovitost. Obenem pa podpiram tudi raznolikost, jezikovno raznolikost. Kot nova država članica Evropske unije si želimo uporabljati uh, hrvaški jezik. Hvala. Hvala, gospod Ferrer. Obrigad, senjor predsednik, senjor Hlator. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa poročevalka, to poročilo je še en korak naprej v napad zoper večjezičnost v Evropskem parlamentu. Govorite o eh, stroškovni učinkovitosti in s tem argumentirate eh, reze v proračunu, ki imajo resne učinke. Pravica do uporabe maternega jezika je temeljna in to poročilo popolnoma prezre trenutne težave tolmaških storitev. Naprimer, tolmačenja številnih eh, zasedanih odborov in v delegacijah sploh ni zagotovljenega. Ne, da se niste osredotočili na to. Želite še več takšnih sestankov brez tolmačenja. In to je nespremljivo. To je nespremljivo. Nespremljivo je sprejemati takšen sistem, ki lahko vodi v še bolj prekarne pogoje dela za tolmače in druge. Spoštovati jih moramo in eh, jih eh, na to tudi ustrezno poplačati. Hvala lepa. Razprave je konec. Glasovali bomo prav tako jutri ob 12. Naslednje zasedanje bo prav tako jutri od 9. do 12. in od 15. do 22. Dnevni red je na voljo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Zasedanje zaenkrat prekinjam in lahko noč.